Torej bom potem... Ne, gospod Higgins želi besedo. Uh, thank you, Hvala, gospod predsedajoči. Želim, da se v zapisnik v zvezi s prvim predlogom v zvezi z Rusijo zabeleži, da sem glasoval za. Žal, to ni bilo mogoče, ampak glasoval sem torej za v zvezi s predlogom za človekove pravice v zvezi z Rusijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Higgins.